sicer ob pol devetih zjutraj. Sedila bo krajša pauza, nadaljujemo pa ob treh popovdne. Dnevni red je na voljo, za danes pa se jo zaključujemo in vam vsem želim lahko noč.